Colleghe e colleghi, prendiamo posto. Ilia Anan, la Terrera Frappé, Strasburgo. Spoštovane kolegice in kolegi ki eh, lani je teror Strasbourg zadev, eh, medtem ko smo zasedali tam in eh, mi se spominjamo teh terorističnih. Eh, napadov. Antonio Megaleci, italijanski novinar, ki je bil v Strasburu zato, da bi poročal o novostih eh, v parlamentu Piotr Oneški, Eh, Strasburčan polskega porekla Kamal Nagband, mehanik, Strasburščan afganskega porekla Asgal Verdun, upokojenec. Samarn, turist. Turist iz Tajske. Terorizem ne pazi na narodno pripadnost, na socialno poreklo ali na biro izpoved žrtev, temveč eh, to je napad na našo družbo. Glede na to nasilje moramo ostati enotni pri obrambi svoboščin vrednot in načel, ki Eh, so temelj Evropske unije. Naše spoštovanje in naša solidarnost veljata tudi vsem ostalim žrtvam, svojcem, prijateljem, eh, francoskemu narodu in prebivalcem Strasbura. Prosim za minuto molka, v kateri se bomo spomnili teh žrtev. Merci. Torej, nadaljujemo z delom. Dita Šarancova je prosila za besedo, prosim. Hvala, gospod predsednik, govorila bom češko. Gospod predsednik, kolegi, pred začetkom današnje seje mi dovolite, da se spomnim žrtev včerajšnjega tragičnega dogodka na Češkem. Šest mojih sodržavljanov je umrlo v strelskem napadu v bolnišnici v Ostravi. To so nedolžni ljudje, ki se ne bodo nikoli več vrnili domov k svojim svojcem. To je tragedija, ki se nikoli ne bi smela zgoditi. Delim žalost svojcev žrtev in prosila bi vas, da izrazimo sožalje. Hvala podpredsednici Črncovi Elena Lici, dobi besedo kot naslednja. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi, želim se vam eh, zahvaliti, da ste namenili čas eh, eh, temu, da smo se spomnili um, rojaka italijana, ki je bil eh, oče programa Erasmus in eh, ki je s tem tudi povezan z, z eh, parlamentom. Dominiko Lamarduci je umrl v 87. letu preteklo nedeljo in v družini pušča seveda veliko vrzel, kajti to je bil, zel, bila zelo močna, močna osebnost, veliko dobrih pobud, vendar tudi v Evropski skupnosti um, pušča praznino in um, zapušča pa to, kar je skupni projekt, ki ga delimo. Tudi če se politično včasih razhajamo, nas povezuje ta projekt in zato. Um, predlagam, da se ga enkrat eh, ob ustrezni priliki spomnimo. Tudi v odboru Empel smo to že storili. Torej želim um, izraziti družini, um, otro, otrokom um, naše sožalje in želim predvsem z vami um, se skupaj spomniti tega pomembnega dela očeta Erasmusa in mislim, da je prav, da se ga spomnimo tu v avli Evropskega parlamenta. Hvala. Dichiaro ripresa la Sedaj pa nadaljujemo s eh, plenarnim zasedanjem, ki smo eh, prekinili v četrtek 28. novembra. Zapisnik z 28. novembra, se je 28. novembra je na razpolago ali ima kdo kakšno pripombo, če ne, je zapisnik sprejet. Nek eh, po imenovanju Dubrovke Šujce. Adina, Adina Valjane in Nikolasa Šmita v Evropsko komisijo. Eh, Evropski parlament ugotavlja, da od 1. decembra 2019 njihovi mandati niso zasedeni. In zato je eh, imenovala Hrvaška Šunka Noglavac za Dubravko Šujco. Eh, za predstavnika. Eh, Romunija me je obvestila, da je bil imenovan George Vladnistor, ki bo zamenjal eh, gospod Valjan. In tudi to velja od 1. novembra 2020. 19. In Luksemburg mi je sporočil, da je bil imenovan Mark Angel kot poslanec Evropskega parlamenta, ki bo zamenjal gospoda Šmita in sicer od 10. novembra 2019. Vsi prisrčno pozdravljamo nove kolege, ki seveda uživajo vse pravice v tem Evropskem parlamentu in um, po poslovniku je bilo tudi ugotovljeno, da ni interesnih konfliktov. In sedaj um, nadaljujemo po dnevnem redu. 28. novembra je eh, konferenca predsednikov sprejela ta dnevni red, ki je bil tudi pravočasno razdeljen. Sprašujem, ali želi kdo um, um, spremembo. Zeleni so predlagali, da bi um, razprava o izjavi komisije o zelenem dogovoru, da bi to razpravo sklenili z resolucijo, o kateri bi eh, razpravljali. Um, na plenarnem zasedanju in to rezolucijo sprejeli na plenarnem zasedanju januarja. Gospod Lambers, danes smo, je to pomemben trenutek in sicer je to prvi politični akt nove Evropske komisije in to je zelo pomemben akt, ki bo vplival na vsa druga področja politike in veseli me, da se je komisija odločila, da bo to predstavila tudi v Evropskem parlamentu in naš um, parlament se mora odločiti, odzvati z eh, vsebinsko bogatim besedilom na besedilo, ki ga bo predstavila Evropska komisija. Torej, naš odziv na splošne predloge Evropske komisije. Seveda bomo zauzeli eh, stališče do vseh zakonodajnih pobud komisije, vendar pomembno je, da imamo tudi nek splošen pregled k temu splošnemu predlogu. In zato predlagamo, da bi na prvem plenarnem zasedanju januarja sprejeli tako resolucijo ali kdo temu nasprotuje? Če ne, bomo glasovali s dvigom roke. Kdo se strinja s predlogom gospoda Lamberta, kdo je proti, kdo se vzdrži, s tem je ta predlog sprejet. Torej, razprava o izjavi komisije um, o zelenem dogovoru se bo zaključila z resolucijo, ki bo sprijeta um, na prvem plenarnem zasedanju januarja. Sedaj pa sledi um, predstavitev zelenega dogovora. Pred, zahvaljujem se predsednici komisije Ursuli von der Leyen za to, da je prišla na naše plenarno zasedanje in prosim jo za uvod. Hvala, gospod predsednik. Pred dvema tednoma sem dala obljubo Evropskemu parlamentu in sicer sem vam obljubila, da naša komisija ne bo izgubljala časa. In samo le dva tedna zatem smo tu pred vami z našimi predlogi, predlogi za zeleni svežen za Evropo, European Green. Green Deal. Eh, evropsko prebivalstvo nas je pozvalo k odločnemu okrepanju proti podnebnim spremembam. Evropejci so um,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 postavila podnebno ukrepanje v ospredje političnega delovanja. Z vašim eh, glasom ste potrdili ta program in obljubila sem vam, da boste imeli osrednjo vlogo v naslednjih fazah. Franc in danes in jaz sva danes pred vami, da vam skupaj s kolegijem predstaviva naše ideje za zeleni dogovor za Evropo in to predstavima tudi evropejcem. Mi smo tu, zato, ker vas potrebujemo. Ta predlog ni konec, ni e, nekega dela, temveč je začetek skupne poti in napredovali bomo samo z vašo podporo. Not... Spoštovani poslanci in poslanke, to ni le naša vizija za podnebno neutralno celino, to je načrt za ukrepanje s 50 praktičnimi koraki na poti Evrope v leto 2050. Več kot ena generacija bo potrebna, da bomo ta cilj dosegli. Vemo, da se bo načrt tudi moral razvijati in prilagajati skozi leta. To bo zelo dolga pot, na kateri bodo tudi ovire. To sploh ni vprašanje. Vendar pa je od nas odvisno, kakšen tempo si bomo zastavili. Od nas je odvisno, da nihče ne ostane zade in vemo, da je to izvedljivo. Odločeni smo, da nam uspe za voljo našega planeta in življenja na njem toliko evropejcev, podjetij in mest, nam že kaže pot. Prejšnji petek je 44 evropskih največjih ulagateljev, ki predstavlja 6 biljonov evrov sredstev, pozvalo Evropsko unijo naj čim prej sprejme podnebno zakonodajo za podnebno neutralnost do leta 2050 želijo si takšne zakonodaje. Pravijo, da jim bomo s tem dali zaupanje, da bodo lahko sprejemali dolgoročne odločitve za sodobne naložbe. Gre za odgovornost in zanesljivost. In to bo torej eden ključnih gradnikov našega zelenega dogovora. Leta 2020 bo to predlog prve evropske podnebne zakonodaje. V njem bodo jasni predpisi, tako da bodo vlagatelji in inovatori lahko načrtovali svoje dolgoročne odločitve in naložbe. S tem bomo zagotovili prehod na podnebno neutralnost. Zagotovili bomo, da bo to odgovorno in zanesljivo. Prihodnje poletje bomo predstavili načrt za povišanje naših ambicij pri zniževanju emisij. Odločitve glede ciljev 2030 ne bomo prepustili na ključem. Načrt bomo pospremili s temeljito oceno učinka, da bomo bolje razumeli, kje smo lahko pogumni, kje pa moramo biti malce bolj premišljeni. Želimo si biti čim bolj ambiciozni, kolikor se le da, vendar tudi povsem realistični. Vse to bo pripravljeno pravočasno pred prihodnim COP26 v Glasgowu. Evropa bo vodila zgledom, vendar potrebujemo bolj ambiciozna, večstranska pravila za cel svet. Vsaka celina mora seveda najti svojo pot, brez vprašanj, vendar mora biti cilj enak za vse. Pozitivne spremembe je treba nagraditi, ne pa ovirati. Želimo si zaščititi naš planet. Pozdravljamo spremembe v proizvodnih postopkih, če podjetja vlagajo v čiste tehnologije, če spoštujejo naše okolje, se ne sme zgoditi, da se bodo potem soočala z nepravično konkurenco tistih hudih onesnaževalcev. In zato bomo uporabljali mehanizem za prilagajanje oglika na mejah, kar bo v popolnem skladju s pravili STO. Spoštovani poslanci in poslanke, Evropski zeleni dogovor ne govori le o emisijah. Gre za to, da spodbudimo inovacije, gre za kakovostno hrano, za sodobno mobilnost. S tem bomo ustvarili nova podjetja in trge povsod po Evropi. Evropski zeleni dogovor je naša nova strategija za rast strategija za rast, ki tokrat ne bo osredotočena le na potrošnjo. Gre za strategijo, ki vrača več, kot pa oduzame. To je strategija za rast, ki bolj skrbi za ljudi. Podjetja po vsej naši celini se že lotevajo zelenega prehoda, že sprejemajo zelene možnosti. Nekateri plastične odpadke predelujejo v sodobno pohištvo. Kmetje si pomagajo s podatki naših satelitov in se tako prilagajajo na podnebne spremembe. Baterije se že izdelujejo v Evropi za električne avtomobile, to končno postaja realnost. Zato je treba vlagati v evropski potencial za inovacije. Pred 70 leti so evropejci vlagali v premok in jeklo. In izkazalo se je, da je to prineslo zgodovinsko spravo in gospodarski čudež. Danes pa vlagamo obnuljive vire energije v algoritme in Evropski zeleni dogovor bo spravil naše gospodarstvo z našim planetom. Spravil bo naš način potrošnje s planetom in pri tem bomo tudi spoštovali okolje na njem. To je tisto jedro Evropskega zelenega dogovora. Spoštovani poslanci, pred točno enim letom je mesto Katovice gostilo svetovno podnebno konferenco COP24. To je mesto, ki je bilo več kot stoletje prestolnica premoga, zdaj pa je postalo svetovna prestolnica podnebnih ukrepov. Delegacije z vsega sveta zdaj vidijo, da to mesto gosti konferenčne centre, koncertne dvorane, ampak do tega prehoda ni prišlo čez noč. Prav tako je to zahtevalo veliko truda. In enako velja za Evropski zeleni dogovor. Ne bo se zgodil čez noč. Prav tako bo od nas terjal veliko truda, vendar je to tisto, kar moramo storiti. Kot v Katovicah bo prehod prinesel boljša, bolj zdrava delovna mesta, lepša, manj onesnažena mesta. Kakovost življenja se bo povišala za evropejce. Vendar bo za ta prehod potreben tudi čas, podpora in solidarnost. Že takoj naslednje leto bomo zato predlagali mehanizem za pravičen prehod. S tem bomo združili javna sredstva in zasebna sredstva. Evropska investicijska banka bo to podprla z mehanizmom zvoda, da bi dosegli 100 milijard evrov naložb v naslednjih sedmih letih. To bo odskočna deska za tiste sektorje in tiste regije, ki še morajo dohiteti tempo. Vsak v Evropi je lahko del teh sprememb. Pri prehodu ne gre le za veliko industrijo in premog. To je priložnost tudi za naše kmete, strategijo od vil do vilic. Od Laponske do Južne Italije. Celotna generacija mladih kmetov znova odkriva tradicionalne posevke in oživlja naša podeželja. Evropski zeleni dogovor bo na njihovi strani. Poskrbel bo za evropsko čudovito naravno dediščino. Zaščitili bomo biotsko raznovrstnost in oživili modro gospodarstvo. Mi kot institucije, ki služimo evropejcem, pa moramo tudi preliti besede v dejanja. In to bo storila Evropska komisija. Naučiti se moramo, kaj te spremembe pomenijo v vsakodnevnem življenju, kako zares živeti trajnostnost, kaj to pomeni za naše zgradbe, za upravljanje z odpadki, za potovanja, za uporabo papirja, karkoli. Danes v kolegiju smo si zastavili cilj, da bomo kot komisija podnebno neutralni do leta 2030. In parlament ter svet vabim, da ravnata enako. To je izziv. Ampak lotimo se ga skupaj. Podprimo aktivno državljanstvo in pobude, ki prihajajo z lokalne ravni. Sodelujmo z učitelji, izobraž, delavci v izobraževalnem sektorju. Naši otroci niso pasivni gledalci, zelo aktivni so že pri tej agendi. In naš podnebni pakt jih podpira, bo z njimi pa tudi vse tiste, ki so pripravljeni sodelovati v teh prizadevanjih. Spoštovani poslanci in poslanke, treba je mobilizirati vso celino, od županov majhnih in velikih mest do vseh institucij na evropski ravni. Vsak član komisije bo sodeloval, vsaka država članica, vsak odbor v vašem parlamentu. To, kar smo si zastavili, ne bo izvedljivo brez vaše podpore. Potrebujemo ambiciozno zakonodajo, potrebujemo sedemletni proračun, ki bo kos izzivom. Danes smo pripeljali, predstavili Evropski zeleni dogovor tu, jutri ga bomo predstavili v svetu, voditeljem držav in vlad, prihodni teden pa ga bo Franz Timmermans predstavil na Kobo 25 v Madridu lotimo se tega dela skupaj. Spoštovani poslanci in poslanke, nekateri trdijo, da so stroški tega prehoda previsoki. Ne pozabimo pa, kakšni bi bili stroški tega, da sploh ne bi ukrepali. Stroški so višji iz leta v leto stroški poplav stanejo več kot 5 milijard letno. Vsako leto naše gospodarstvo izgublja skoraj 10 milijard evrov zaradi suš in kmetjem plačujejo najvišjo ceno. A to je le začetek. Ni pa še nič uklesano v kamen. Vsemu temu se še lahko izognemo. Časa je še nekaj, a ne veliko stroški bodo na podlagi našega načrta povsem trajnostni in veliko evropejcev že ukrepa. Še pred enim letom si nihče ne bi mogel zamisliti, da se bo milijone ljudi podalo na ulice zaradi podnebja. Naša mesta izbirajo čisto energijo, znanstveniki razvijajo tehnologije prihodnosti, naše družine se odpovedujejo plastiki in izbirajo lokalno pridelano hrano. Evropski zeleni dogovor je zanje. Je ambiciozen, zasnovan je tako, da bo pravičen. Pripravljen je bil v Evropi, za Evropo, ki bo tlakovala pot do podnebne neutralnosti leta 2050. Evropa se je vedno trudila po najboljših močeh, ko je delovala skupaj. Najboljši smo, ko smo pogumni in si zastavimo visoke cilje, Z evropskim zelenim dogovorom so naši cilji visoki. Evropejci nas pozivajo, da smo v prvi vrsti za izvajanje sprememb in zdaj je čas, da jim odgovorimo. Hvala lepa. Grazie. Grazie, Hvala, gospa predsednica. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin za Eh, Evropsko ljudsko stranko gospode Lange za tri minute. Hvala, gospod predsednik in hvala, gospa predsednica, da ste danes predstavili vizijo, načrte in zamisli Evropske komisije v zvezi z zelenim dogovorom. Za ELS, za ljudsko stranko in krščanske demokrate je motivacija povsem jasna. Verjamemo, da nismo lastniki planeta, zanj ne skrbimo za prihajajoče generacije in zato je že naša moralna dožnost, da ga zaščitimo. Danes se zato ne pogovarjamo le o dogovoru, gre za svečano obljubo, ki jo dajemo našim otrokom in unukom. Predsednica Evropske komisije je danes govorila o trenutku, ko je človek stopil na mesec. Prav ima. Gre za nekaj, kar je zelo težko doseči in zato potrebujemo veliko poguma, ampak treba je ukrepati. Morda smo zadnja generacija, ki sploh še lahko ukrepa in zagotovi kakšne spremembe. Le še nekaj desetletij nam je ostalo za to. Za ELS je tudi povsem jasno, da moškega ali ženske ne morete postaviti na luno le s prepovedmi, da bi poviševali davke in da bi ljudem narekovali, kaj smejo početi in česa ne smejo več početi. To lahko zagotovimo le, če najboljše in najpametnejše združimo. Potrebujemo prelomne raziskave, najboljše rešitve in inovacije in najčistejšo industrijo, ki bo zagotavljala priložnosti za delovna mesta. Naj bo Evropa celina, ki razvija alternativna goriva za zračni prevoz in eh, izboljšajmo tudi železniški trg. Naj bo Evropa celina, kjer bo Eh, jeklo proizvedeno brez emisij CO2 v ELS. Eh, nismo tisti, ki bi zganjali paniko zaradi podnebnih sprememb, ampak eh, bodimo najbolj prizadevni pri boju. Prav tako ne bomo nikogar pustili zadaj. Bremena ne smemo prenesti na tiste, ki si to lahko še najmanj privoščijo in to je med evropejci velika skrb. Uh, treba je sodelovati s kmeti, eh, imetniki gozdov. In nekateri jih zdaj žigosajo kot sovražnike podnebja, pa morajo biti del rešitev. Zato jim pomagajmo. Zagotavljamo pravične cene za proizvode in pravične konkurenčne razmere za vse na mednarodnem odru. Prav tako moramo biti dosledni. Za ELS je jasno, da je ambiciozna podnebna politika in pametna industrijska politika dvoje, kar mora iti z roko v roki. Zeleni dogovor brez dobrega dogovora za industrijo ne bo prinesel sprememb, ki si jih želimo. Potrebujemo ambicije povezane z ustreznim poslovnim okoljem in potrebujemo enake konkurenčne svetovne razmere za vse. Pokažimo drugim, da bodi si spoštujejo naša pravila, igrajo po naših pravilih ali pa ne bodo več imeli vstopa na evropski trg. Strinjamo se o smeri, v kateri hodimo, delimo si ambicije, ampak delo, kako te cilje doseči, se je šele pričelo. Ne slepimo se. Potrebujemo kombinacijo vizije in praktične strategije. In to ELS lahko in tudi bo zagotovila. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa za socialiste in demokrate, dobi besedo Perez Garcia. Hvala lepa. Gospa predsednica, dobili smo priložnost, da stopimo v novo dobo za našo celino in planet. Le osem dni, ko ste nastopili svoj mandat, je komisija že pokazala, kolikšno delo ste upravili pod vodstvom Franca Timmermansa. To je več kot le predlog. Danes predstavljate nov model rasti. In cilj je prenoviti Evropsko unijo, da bo ta pravičnejša in bolj uspešna družba, ki se bo lahko odzivala tudi na izzive podnebnih sprememb. Novembra je naš parlament razglasil podnebne izredne razmere. Za socialne demokrate to niso le prazne besede, prazen slogan, to je opozorilo, ki zahteva nujne izredne ukrepe. Zeleni dogovor kaže pot, po kateri mora iti Evropa in cel svet. Gre za spremembo paradigem. Treba je prenehati uporabljati fosilna goriva in zagotoviti podnebno neutralnost v Evropi do leta 2050. Če bi to radi dosegli s pravičnim prehodom, se je treba opreti na tri stebre. Prvič, zeleni stebr. Agenda 2030 Združenih narodov in ciljni trajnostnega razvoja so stvari, ki jih je treba izvajati in zato pozdravljamo dejstvo, da predlog upošteva našo željo, da se cilji trajnostnega razvoja prenesejo v evropski semester. In ko govorim o zelenem stebru, govorim tudi o podnebni zakonodaji z jasnimi cilji in zavezami, da bomo lahko dosegli podnebno neutralnost. Drugi stebr je socialna razsežnost zelenega dogovora. V zelenem dogovoru potrebujemo socialno razsežnost, pravo socialno razsežnost in to lahko zagotovimo le z dejanskim socialnim stebrom, s katerim bomo prenovili naša gospodarstva in poskrbeli, da ne bo nihče ostal zadaj. Tretji stebr pa je finančni stebr. Ta bo podprl ali uničil zeleni dogovor. Komisija pravi, da bomo potrebovali 216 milijard evrov dodatno vsako leto pri naložbah in zato potrebujemo večletni finančni okvir, ki bo ustrezen. Prav tako potrebujemo pravičnejši davčni sistem. Eh, in s tem moramo prispevati k ciljem zmanjšanja oglika. Proti podnebnim spremembam se ne moremo boriti sami. Trgovinske politike so izvrsten način, kako izvoziti naše delovne, socialne in okoljske standarde v tujino. Danes pošiljamo jasno sporočilo, da želimo ugoditi željam milijonov ljudi ki so bili, ki so, ki so bili na ulicah in ki, so se bo, ki se borijo proti podnebnim spremembam. Milijoni ljudi so na spremembe pripravljeni in socialni demokrati smo prav tako pripravljeni na nje. Vprašanje pa je, kako je z našimi voditelji in drugimi vodilnimi političnimi silami. So tudi vsi ti pripravljeni na spremembe? Moramo biti, ker je res čas za ukrepanje. Hvala za skupino Renew Europe. Gospod predsednik Charles. Gospod predsednik, gospa predsednica in gospod podpredsednik ter spoštovani poslanci. Zdaj je čas, da usmerimo Evropo na pravo pot in se borimo proti podnebnim spremembam, ampak uspelo nam bo le, če bomo izziv spremenili v priložnost za naše državljane in naša gospodarstva. Če bomo šli po tej poti, bo Renew Europe zanesljiv, a tudi zahteven partner. Izjava o podnebnih nujnih razmerah mora biti na vrhu naše agende. Seveda se je tudi zeleni dogovor. Če želimo, da bo ta prinesel priložnosti, ne smemo samo še širiti birokracije. Zeleni dogovor ne sme pomeniti še več birokracije, mora pa prinesti novo družbeno dinamiko. Treba je ukrepati hitro, vendar pa moramo sodelovati v širši razpravi po vsej Evropi in mobilizirati vse. Če želimo spodbuditi spremembe, si moramo raven ambicij v prihodnji podnebni zakonodaji zastaviti dovolj visoko. Drugič, prehod na oglično neutralno gospodarstvo je in bo izziv za številne gospodarske sektorje in delavce. Potrebne bodo velike naložbe, ustvarjalnost in solidarnost z ljudmi in sektori, ki se bodo soočali z najtežavnejšim prehodom. Tretjič, potrebujemo dvojen pristop na zeleno digitalizacijo in eh, zeleno gospodarstvo. Digitalne tehnologije mm, imajo izvrstno priložnost, da postanejo orodja za boj proti podnebnim spremembam in prilagajanja na nje. In četrtič, ne smemo nasprotovati tradicionalnim politikam in novim prioritetam. Treba je posodobiti naša tradicionalna orodja. Tako kohezijska in skupna kmetijska politika lahko prispevata pri novih ambicijah. Zeleni dogovor je treba pospremiti z reformami politik, ki, o katerih že razpravljamo. Dragi kolegi, pred nami je izziv generacije, ampak z odločnostjo in skupnim delom bo naše potovanje lahko priložnost za prenovo in uh, to, da se na novo iznajdemo. Potrebujemo praktične rešitve kako doseči nove cilje. Renew Europe je predan eh, temu, da bomo sami tudi zelo aktiven član. Hvala, predsednik Lambert, za zelene dobi kot besedo naslednjih kolegice in kolegi. Veseli smo, da je nova koalicija misija um, izbrala okoljsko vprašanje kot um, tisto področje, kjer je predvidene največ zakonodaje. Seveda po desetih dneh imamo schematski načrt. Vprašanje, ki se postavlja, je, kako bo ta katalog zavis in dobrih namenov se pretvoril v konkretno akcijo. Štirje kriteriji bodo odločali o našem angažmaju. Prvič, Evropska unija mora prevziti svojo odgovornost, vrnost, da se zmanjša zvišanje temperature na 1,5 stopin. Do sedanje zaveze ne zadostujejo in se tudi ne spoštujejo. V naslednjih sto letih moramo se zavezati, da bomo do 2030 znižali emisije za 65 odstotkov. Podnebne spremembe pa so samo en simptom um, nespoštovanja biofizičnih uh, značilnosti planeta. Gre tudi za biotsko raznovrstnost, za izčrpanost virov in za onesnaženje onesnaženje, narave, narave od katere eh, je odvisno naše življenje. Drugič, da bomo uspešni, mora biti eh, prehod. Eh, solidaren. Um, treba je zmanjšati tudi um, ekonomsko in socialno neenakost. Um, seveda pomeni proizvajati trajnostna potrošnja, da to stane več. Vendar te cene ne more, ne smejo nositi tisti, ki so v revščini, ki živijo v prekarnosti. In rumeni opiči so nas upravičeno opozorili na to. To je povezano z novimi zaposlitvami, vendar določena delovna mesta mesta bodo tudi odpravljena in treba je ljudem, ki bodo trpeli zaradi tega, zagotoviti solidarnost. Um, ne gre za, temu mora služiti sklad za pravičen prehod in ne za to, da se plača očkodnina delničarjem, ki so stavili prej na, um, um, na fosilna goriva. In treba je spremeniti seveda tudi obdavčitev in tisti, ki so imeli velik dobiček iz fosilnega obdobja, morajo plačati glavni del prehoda. Tretjič, Nič. Eh, gre za koherenco eh, vseh javnih politik. Eh, če eno četrtino proračuna namenimo boju proti podnebnim spremembam, ostali proračun pa spodbuja razvoj takšen, kot je, ne bomo dosegli cilja. In isto velja seveda tudi za kmetijstvo, ki proizvaja predvsem za svetovne trge. Eh, in potem gre seveda za politiko svobodne trgovine Evropske unije, kjer se vedno krepijo trgovinski tokovi, kar je neumnost. Ko gre za koherenco, gospa predsednica, se postavlja vprašanje, eh, eh, da je treba te, ta vprašanja postaviti bolj jasno. In razen tega mora tudi finančni svet bolj se zavedati svoje storitve za družbo. Ehm, finančni sektor je eh, ostal nespremenjen po veliki krizi 2008, eh, temveč torej, v bistvu gre še danes za deregulacijo in to je neodgovorno. 60 let je od tega, ko so znanstveniki prvič eh, opozorili na povezanost med dejavnostjo človeka in sp podnebnimi spremembami. Pred 50 leti eh, nas je eh, Rim, eh, Club of Rome opozoril na to. Eh, Žak Žirak nam je pred 30 30 litri, ko hiša gori in mi samo gledamo, kako gori. In pred 20 leti je bila prva eh, konferenca o podnebnih spremembah Združenih narodov. Vendar proizvodnja toplogrednih plinov se je v tem času eh, večala in to se tudi danes ni ustabilo in uničuje se biotska raznovrstnost. Eh, če želimo, gospa predsednica, eh, znameniti nači, evropski način življenja razširiti, živeti po vsem svetu, bi potrebovali štiri planete, mi pa imamo samo enega in ga potrebujemo za naše preživetje. Hvala. Hvala eh, gospa Sardone za skupino Identitete in demokracija. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem nova v tej dvorani, ne bi si mislila, da bom eh, dobila dokumente v tej avli in da bom takoj morala že razpravljati o njih. Eh, ampak, če bi jih dobili vsaj eno uro prej, da se lahko malo pripravimo, bi bilo bolje. Torej, demokracija v tej avli je pač takšna, kot je in eh, nimamo možnost eh, prebrati dokumente, o katerih se potem tem razpravlja. 50 korakov do leta 2050, to so v bistvu neke pravljice. CO2 neutralnost do 2050, ampak ali veste, kakšni bodo, soci, bodo socialne in ekonomske posledice tega, ko mi si želi biti seveda moderna, ker je ljudje pač ne marajo preveč in želi nastopiti tako malo bolj eh, moderno. In eh, pri tem se se poslužujete tudi grite, ki je trenutno zelo popularna. Potem, ko gre za spodbujanje kakovostne hrane, ali pri tem mislite na notri skor ali tunizijsko olje ali afriške pomaranče in tako naprej, ki ne izpolnjujejo evropskih standardov. E, potem tudi trgovinski sporazumi z državami, ki ne spoštujejo teh standardov, iste velja tudi za plastiko, še naprej se govori o, um, o odstranjevanju plastike in potem sprejemamo prostotrgovinske sporazume, kjer je onesnaženje na dnevnem redu. Potem baterije Made in Europe ste rekli. 70 e, odstotkov vseh baterij na svetu se danes proizvede, proizvede na Kitajskem, v Koreji in na Japonskem. Potem od um, um, jekla do od žele, železa do jekla in tako naprej. Um, um, Ne vem, ali želijo države res spremeniti cel proizvodni sistem na račun vseh evropejcev. Ne vem, e, porajajo se mi določeni dvomi in zdi se mi to malo čudno. Govorili ste o 100 milijardih e, naložb v naslednjih sedmih letih in potem eh, pogosto po gledate na to, ali se spoštujejo vse vejce v državah članicah, eh, ko gre za um, um, um, vodni sistem um, v državah članicah, kar je še posebej aktualno v Italiji in v regiji, iz katere prihajam jaz. Potem uh, to uh, učinek multiplikatorja in sicer, da bomo vložili en evro in dobili 150 odstotkov po Junkarjevem načrtu. To se ni zgodilo. Želela bi si, da bi bili eh, sposobni razviti neko realistično vizijo in da ne bi ponavljali samo um, zloge, ki jih poslušamo že predolgo. Za skupino Kdaj predsednik Legut Koki dobi besedo kot naslednji? President, gospod predsednik, gospod predsednica, gospe in gospodje, tri stvari bi omenil. Najprej ena. Tu se sestajamo v posebnih okoliščinah in sicer razpravljamo o. Eh, velikih eh, spremembah eh, za naše cilje na področju energije in eh, podnebje. In sicer deset dni potem, ko je komisija prevzela svoje naloge, eh, hkrati pa eh, ne uresničujemo dogovorov, ki smo jih sprejeli v preteklosti. Eh, to je pogumno. In EKR e drugič je že dejal, da bo sodeloval s državami članicami, spoštoval pogodbe. In v pogodbah piše, Evropski svet določa politično usmeritev evropskih politik. In Evropski Evropski svet mora tudi razpravljati o dolgoročni eh, podnebni politiki Evropske unije. Zakaj smo torej tukaj? Ali želija, želi komisija prevzeti pobudo? Ali eh, želi prevzeti vodstvo pred eh, državami? Leta 2015 so se države članice so glasno eh, dogovorile za eh, nek kompromis in danes imamo cilj eh, podnebne neutralnosti do leta 2050. Mi bi morali tu delati na isti način kot v preteklosti in sicer ne bi se smeli izogibati razpravam z državami članicami. In tretjič, mi smo v zadnjem času dosti eh, slišali o zelenem valu, ki gre čez Evrope, vendar ko pride do eh, Balskega morja, eh, skoraj eh, nobenega valovanja ne vidimo. Vidimo neko eh, zmedeno strategijo, ki povzroča več vprašanj kot odgovorov, ali so podobni cilji komisije dejansko uresničljivi, kaj bo to storilo za našo industrijo. Eh, vi rišete raj, kdo si ne bi želel živeti v raju, vendar ali bomo to uresničili za milijone evropejcev, kako je lahko komisija v desetih dnevih eh, spoznala, kako se bodo dramatično spremenile naše ekonomije kot posledica tega zelenega dogovora. Ali ste eh, razmišljali tudi o, o eh, stroške, ki jih bo vsak osebno moral plačati za to, ali ste razmišljali o osebnih tragedijah. In eh, četrta točka, ki sem se jih hotel izogniti, eh, vendar. Kljub vsemu bi to nakratko omenil. Tu gre za eh, plin. Tu imamo zmedeno strategijo. Plin bo centralni element v D. De karbonizaciji. Hkrati pa se želi prepovedati investicije v plin. Torej to je dejansko zmeda. Naj zaključim, gospa predsednica. Eh, mi moramo na verodostojen način delati in hoditi vnaprej. Kaj ti, eh, če si zastavite najlepše cilje, nimajo nobenega pomena, če so eh, neuresličljivi in treba je tudi se bati tega, da bi lahko bile posledice grozljive. Hvala lepa. Sedaj pa gospa obrizakuje. Eh, hvala lepa. Današnja razprava ni kot vse ostale. Govorimo o ključnem vprašanju, ki je pomembno za eh, človeško civilizacijo. Evropska komisija je predstavila svoj akcijski načrt, vendar mi želimo povedati, da Eh, nobena pobuda ne bo nič prinesla, če se ne lotimo korenine problema. To je dejansko naš gospodarski sistem, ki temelji na izkoriščanju. Eh, eh, torej, predlogi eh, glede državnih pomoči energetske učinkovitosti so dobri, vendar eh, marsikaj ni obvezno, ni zagotovljeno financiranje. Eh, torej, mi najdemo zelo veliko akcijskih načrtov, strategij, hkrati pa ni resničnih sprememb zakonodaje. Torej, brez resničnih sprememb ne bomo rešili planeta. Glede energije. Kako naj bo ta načrt verodostojen, če nimamo jasnih ciljev glede datumov, pri plinu, pri premogu in podobno? Eh, kmetijstvo. Eh, kako povečati eh, površine posvečene biološkemu kmetovanju, ne da bi eh, ogrozili SKP. Torej, mi potrebujemo jasen angažma, mi potrebujemo ustrezno obdavčitev na CO2, na plastiko in podobno. Pomislimo tudi na toplogredne pline in spoštovanje pariškega sporazuma. v načrtu moramo tudi upoštevati ekološke, pa tudi socialne eh, posledice. Prav ste povedali, da so prve žrtve ekoloških nesreč najbolj eh, prizadete eh, in ogrožene skupine eh, ljudi in mi moramo dejansko eh, poskrbeti za to, da one ne bodo plačali najvišje cene, tako kot se to dela v Franciji. Torej, treba je narediti načrt za evropejce in z evropejci. Torej, potrebujemo novi dogovor, ki bo socialen, ekološki, to je načrt dejansko, ki mu eh, noben ni kos eh, po vojni. Vendar tu imamo mi proti predlog s konkretnimi cilji, konkretnimi številkami. Eh, mi potrebujemo prioritetne, obvezne cilje. Eh, potrebujemo jasen investicijski načrt, eh, s katerimi bomo dejansko zagotovili financiranje obnovljivih eh, virov energije. In tudi zagotoviti moramo, da bodo podjetja spoštovala naše cilje. Hkrati moramo revolucionirati naš, našo kmetijsko politiko in potrebujemo nek solidaren protekcionizem pri eh, naši, našem gospodarstvu in mi se moramo boriti proti davčnim utajam eh, in tudi izogibanju plačevanja davkov. To pričakujejo ljudje po našem eh, planetu. Eh, to bo imelo tudi dober učinek na prihodnost. In sedaj imate tri mesece, da sprejmete dokončno svoj načrt. Parlament mora sprejeti svojo ulogo, vendar treba je biti bolj ambiciozen, treba je spremeniti sistem in ne planet. Hvala, gospa Ibi, za nepovizane poslance. Hvala. Gospa predsednica, cilj um, podnebne neutralnosti 2050 to je v redu. Tudi um, vsi ukrepi v zvezi s pogostovanjem, s čistostjo zraka in tako naprej ostajajo, pa dvomi, ki bomo našli vire za ta um, podnebni prehod. Kaj ti komisija prava, pravi, da potrebujemo 260 milijard evrov na leto do leta 2030. Računsko sodišče pa je reklo, da potrebujemo 1500 milijard na leto od, tu, eh, od letos do 2030. 2030, za to, da izvedemo ukrepe, ki smo si jih zastavili. Torej, takega načrta pa ni, daleč smo od tega, od tega. Smo Um, vi ste govorili tudi o prvem človeku na Luni uh, in naš podvig primerjali s tem, ampak pri lastnih virih, naprimer, nismo pokazali dovolj poguma, tudi kar zadeva ukrepe v zvezi z plastiko in tako naprej. To ne zadostuje. Um, Potem um, tudi um, to, kar je bilo obljubljeno v Junkerjevem načrtu, da bo vsak evro sprožil investicije za 10 evrov, to se ni uresničilo. Moramo ostati resni. Um, treba je um, reformirati tudi pakt stabilnosti in treba je izuzeti investicije v zeleno rast iz tega pakta, gospod Piper. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam predlog za ambiciozne podnebne cilje. E, če bo ta energetski preobrat e, uspešen, e, bo lahko Evropa tudi povečala globalno uspešnost industrije. E, torej, dobro je, da se e, predvideva zmanjšanje izpusta CO2. -ja. Pomembno je tudi če dalje eh, večje uvajanje obnovljivih verov energije, eh, zemeljski plin je tu pravzaprav eh, alternativna rezerva. Mi potrebujemo rešitve, ki temelijo na vodiku. Tretjič, mi bomo morali dobiti velikanske eh, količine uvoženega zelenega električnega toka, energetske spremembe morajo biti eh, bistveni element eh, evropske sosedske politike. Vendar te energetske spremembe morajo biti tržno neutralne. E, to pomeni, da je treba že uveljavljeni ETS e prenesti tudi na stavbe in podobno. E, učinkovit dizelski avto je skoraj da bolj učinkovit kot elektroavto, vendar marsikaj bo dejansko urejal trg in ne mi in v tem smislu se veselim zanimive razprave. Hvala lepa za minuto minuto in pol. Gospa Dali, eh, hvala lepa. Gospa predsednica von der Leyen, gospod podpredsednik Timmermans. Eh, torej, mi moramo sedaj načrtovati nov ekonomski model, ki ga želimo sprejeti. Eh, zeleni dogovor je lahko neke vrste industrijska revolucija, srčik ko, eh, v kateri so tudi pravice delavcev, ekološki eh, elementi in podobno. Eh, seveda potrebujemo zavezojoče cilje in ukrepe ne zgolj na ravni Evropske unije, temveč tudi na ravni držav članic. Minili so časi, ko države članice odlagajo stvari. Mi želimo do 2030 zmanjšanje CO2 25 odstotkov in eh, potem imamo tudi jasne cilje za 2040. Tu imamo jasne cilje in napotke za države članice, kam želimo priti in kako. Eh, mi moramo seveda. Eh, Eh, vključiti vse sektorje, tudi eh, transportni sektor, letalstvo. Mi potrebujemo politike, ki usmerjajo eh, investicije v čistejške tehnologije in sicer v vse sektorje. Seveda potrebujemo denar za vse te investicije. Mi se moramo vprašati, kako najbolje mobiliziramo javni in zasebni denar za to, da bomo lahko Eh, tudi ustvarjali nova delovna mesta, da bo naše prebivalstvo tudi pripravljeno na to tranzicijo. Eh, mislim, da je eh, to lahko zelo dober projekt za nov, novo komisijo in mi smo pripravljeni sodelovati z vami za to, da dosežemo socialne, okoljske in druge cilje. Tu imamo zelene kartone, vendar nimamo časa in zaradi tega nadaljujemo. Eh, sedaj eh, gospod Kanfa eh, za eno minuto in prosim, da se držite svojega časa. Gospa predsednica, gospod podpredsednik, danes sem ponosen, da sem evropejec in ponosen sem zaradi vas, ker ste predstavili v desetih dneh največji načrt za ekološko tranzicijo za celo celino. Torej, mi moramo pospoštiti sporazum iz Pariza. Eh, imamo seveda take, ki eh, nočejo sprememb, imamo druge, ki hočejo spremembe čez noč. To ni mogoče. Torej, mi moramo dejansko voditi družbo, eh, industrijo, ozemlja, zato da dosežemo naše cilje. Vesel sem tudi zaradi tega, ker pričakujemo podnebni zakon za leto 2050. Mi želimo zmanjšati eh, emisije na zakonsko zavezujoč način, obvezen način. In poleg tega sem tudi vesel, ker vi spreminjate eh, pravila za trgovinske sporazume. EU ne bo več podpira, eh, podpisovala trgovinskih sporazumov, če v njih ne bo pisalo tudi spoštovanje pariškega sporazuma. Torej, če boste tako delali, bo skupina Renew na vaši strani. Hvala lepa. Ena minuta, gospa Tusa. Eh, gospa van der Leyen, eh, to, kar sedaj predlagate, bi bilo odlično pred 25 leti. In sedaj pa je leto 2019 in mi smo pred katastrofo. Eh, mi potrebujemo pravzaprav novi dogovor, kjer je predvideno 65 odstotno zmanjšanje CO2 in ne 50 odstotkov, kot vi pravite. E, tu je, mi potrebujemo pravzaprav uh, uh, politiko, ki. Uh, se ne bo več usmerjala po uh, oglični industriji, ki bo reševala naš, uh, naš planet ne greste dovolj daleč. Vi še vedno mislite, da je rast rešitev. Ne greste dovolj daleč. Menite, da je treba vključiti banke, eh, industrijo, ki so nas spravili v to. Zeleni dogovor eh, zahteva spremembo paradigme. Mi moramo razumeti, da ekonomija ni nad eh, zakoni narave potrebujemo močne, obvezne ukrepe eh, in hkrati moramo biti previdni in skrbiti za to, da bodo države in drugi spoštovali eh, naše okoljske cilje. Eh, v prihodnje bom morala prekiniti govornike, ker nimamo dovolj časa. Za dve minuti, gospod Borkija. Hvala, gospa predsedujoča. To, kar sem hotel povedati predsednici von der Leyen, preden je zapustila dvorano, je to, da delim majhen del njene predstavitve. Ampak menim, da se moramo osredotočiti predvsem tudi na verodostojnost, kje um, bomo našli denar za vse ukrepe, ki so predvideni. Torej, nočem biti predstavnik velikih investitorjev, temveč eh, želim biti predvsem predstavnik eh, prebivalcev, ki so zaskrbljeni tudi zaradi tega novega zelenega dogovora. Torej, eh, te ukrepe je treba videti dolgoročno in jih ustrezno načrtovati. Um, vprašanje je, ali želimo izvesti neke hitre in drage ukrepe za to, da bomo všeč prebivalcem in predvsem tudi, kako bomo ravnali nasproti tretjim državam, naprimer Kitajska na področju jekla ali bomo kaznovali ta način, uh, kako deluje uh, Kitajska in ki pravzaprav duši evropsko industrijo na področju jekla. Eh, torej, konkurenca je seveda velik problem evropskih podjetij, predvsem, ko so se očejo s agresivnostjo mednarodnih eh, tekmecev, ko gre za tržne deleže in delovna mesta um, moramo vedeti, da se lahko zgodi, da pride do selitev proizvodnje in onesnažanja v tretjih državah. Potem treba je seveda tudi vedeti, ali lahko res vzamemo denar uh, eh, prora, v proračunu oziroma ga pres, premestiti iz kmetijstva v zeleni dogovor in tako naprej. Želim se si, da bi žal v, ste že prekoračili čas in vas moram prekiniti. E, torej, žal mi je, da moram dati novice glede časa. E, mi imamo 20 prošen za prosto razpravo in glede na sedanjo hitrost, verjetno e, nihče ne bo mogel dobiti besede. Torej, tisti, ki imate besedo, spoštujte čas čez eh, pet sekund vas bom opozorila in potem bom neusmiljena. Eh, sedaj pa gospod Vondra. Programu svolava tento parlament. Torej, eh, hvala lepa. Zakaj komisija prihaja v parlament, da poslušamo? Zakaj tega ne predstavlja na um, tiskovni konferenci, govorimo o eh, našem ogličnem odtisu. Mi smo ga sedaj povečali, ker smo prišli sem, eh, vseh koncev Evrope. Torej, govorimo o zelenem dogovoru, vendar to je revolucija. Mi smo konzervativci, ne verjamemo v revolucije. Seveda verjamemo v odgovorno obnašanje do planeta, verjamemo v zaščito narave, to je naša dožnost. Vendar cena, ne sme previsoka eh, in eh, ne smemo dopustiti spet nadaljne eh, revolucije, ki bo preprečila prijateljsko dogovarjanje med evropskimi narodi. Torej, zeleni dogovor ne sme postati nov komunistični manifest v drugi barvi. Hvala lepa, sedaj pa gospa Modik. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Konzervativci so lahko mirni. Ta predlog nima nobenega opravka z revolucijo. Žal, relativno preprosto je. Mi moramo zmanjšati emisije, eh, mi potrebujemo. Uh, manj CO2, -ja. vse to mora biti tudi eh, socialno pravično. Eh, ta predlog sebuje številne dobre predloge, da bi bili oglično neutralni do leta 2050, moramo najprej doseči cilje do leta 2030 in ti morajo biti dovolj ambiciozni. Eh, torej, mi smo razglasili podnebne izredne razmere in pravite, da je treba do leta 2030 zmenšati proti emisije, vendar manj kot to zahtevajo eh, znanstveniki. Mi jih moramo zmanjšati vsaj za 65 odstotkov, pa to ni dovolj, ker v tem programu eh, ni eh, dovolj sredstev, da bi to dosegli. Torej, kmetijstvo in gozdarstvo se morata tudi temeljno spremeniti. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospod Korav. Hvala, gospa predsedujoča. Iz predstavitve sem razbral pozitivne elemente, še vedno pa dvomim, ali se bo vaš ambiciozen program sploh dal izvajati. Zato potrebujemo ogromen proračun in vemo, da se nad, pri tem ne moremo zanašati na vse države članice. Kot pravite, treba preprečiti ogromne stroške tega, da ne bi ukrepali. Vemo, da nimamo druge možnosti. Vemo, da je treba ukrepati zdaj. Treba je zavarovati naš planet, pa tudi naš trg dela. Ampak, če želimo to storiti, potrebujemo naložbe in raziskave. Treba je poenostaviti zakonodajo za lažje dostopanje do sredstev, potrebujemo bolj transparenten dialog z državljani, prav tako pa se je treba posvetiti najrevnejšim regijam naše celine. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo razglasili podnebne in okoljske izredne razmere. S tem poskušamo izboljšati osveščenost, ampak ne potrebujemo več besed, potrebujemo konkretna dejanja in to zdaj. Hvala. Hvala lepa, gospod Marinesko, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Zdaj je na mizi vaš predlog. Upam, da ste o njem dovolj razmislili in da ste vključili v pripravo vse generalne direktorate komisije. Tako da je vaš eh, dogovor oprt na zanesljiva dejstva. Govorite o zakonodajnem programu in to je zelo dobro. Prosil pa bi vas, da v prihodnjem obdobju vse skupaj še izpilite in ugotovite, ali so vaši predlogi dovolj koordinirani po različnih področjih, tako da ne bomo povzročali težav enemu področju zakonodajo v drugem. Upam, da so vsi vaši predlogi tudi pospremljeni z ocenami učinka, tako kar zadeva podnebne spremembe, kot tudi delovna mesta in konkurenčnost upam, da se boste pri predlogih oprli na tesno posvetovanje z industrijo in na trenutne tehnologije, ki dejansko delujejo. Upam, da se boste pri predlogih oprli na tesno posvetovanje z industrijo in na trenutne tehnologije, ki dejansko delujejo. Upam, da boste ukrepali tudi glede uporabe programa obzorje. Če gre za izredne razmere, uporabimo program obzorje v 100 odstotni meri za inovacije. Eh, morda nam bo tako uspelo. Prosil bi vas tudi, da uh, upoštevate globalno poglavje. Hvala lepa. Ena minuta, gospod Ertuk. Hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Za začetek naj se zahvalim gospodu Timmermansu za vsa vaša prizadevanja v zadnjih tednih. Dragi kolegi, vse nas bi pozval, čisto vse da Evropski zeleni dogovor postane Evropski zeleni novi dogovor, New Deal. V 30. letih 20. stoletja je New Deal v ZDA se potem prelil tudi ekonomske politike v Evropi. S tem je prišlo do rasti novih delovnih mest in socialne enakosti. In to je treba ponoviti pri novi zeleni revoluciji. Naložbe v nove tehnologije, kot je proizvodnja baterij oziroma vodikove tehnologije, pri tem moramo biti bolj. Um, Ambiciozni potrebujemo ogromne naložbe v zelene tehnologije in promet v velikih mestih in majhnih vseh. Tako bi morali ravnati vsi skupaj. Hvala še enkrat gospodu Timmermansu. Hvala lepa za eno minuto, gospod Davis. Gospa predsedojoča, komisar Timmermans, ne moram dovolj povdariti, kako pomembno je, da je zeleni dogovor obarvan z modro. Treba je zavarovati naša morja. Zastrupljamo Baltik. Ulovimo preveč rib v sredozemlju, izčrpamo območja in jih potem pustimo nezaščitena. Pri nekaterih vrstah ribištva je ulov večji od tistega, kar se potem istovori, ampak neuspehe lahko nadomestimo z uspehom. Z ribištvom ne moremo kar prenehati, treba se opreti na tisto, kar smo že dosegli. Lahko obnovimo bogato biotsko raznovrstnost v morjih in zagotovimo staleže, ki bodo zagotavljali prihodnost našemu ribolovu. Če bo trajnostnost na prvem mestu, bomo s tem tudi vodili v pogajanjih po vsem svetu in zagotovili dobro upravljanje svetovnimi oceani. Gospod podpredsednik, soočamo se s številnimi okoljskimi boji, ampak pri tem res lahko zmagamo. Zato vas prosim, zgrabite priložnost. Zdaj imate možnost, da prenovite stanje mori in res zagotovite spremembe na bolje. Hvala lepa. E minuta in pol, gospod Buhajt. <clears throat> Kolegi, bolj ste pozorni kot jaz. Se upravičujem. Najprej gospod Ninisto, ena minuta. Se upravičujem. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Podnebne izredne razmere so tu. Znanost eh, je jasna in potrebni so nujni ukrepi. To je tisto ozadje današnjih razprav. Čestitam komisiji. Kot eh, nekdani minister za okolje sem bil prisoten pri številnih razpravah in to je prva komisija, ki se, bo, ki se je res odzvala na nujne podnebne razmere. Vendar pa še nismo dovolj odločni, pa moramo biti odločni. Zeleni dogovor je poln obljub, ne zagotavlja pa še rezultatov. Ali je komisija pripravljena zvišati cilje za leto 2040 na vsaj 55 odstotkov, da bi bili blizu pariškim ciljem? Ali ste pripravljeni na veliko reformo ETS? Ali ste pripravljeni na izboljšanje ciljev za energetsko učinkovitost in ciljev za Eh, obnovljive vere, saj je to bistvo. 75 odstotkov emisij prihaja iz energetskega sektorja, zato je treba pospešiti energetski prehod. Mi smo pripravljeni sodelovati z vami, ampak zahtevamo odločne ukrepe in to zdaj, v tem trenutku. Veliko sreče. Hvala lepa. Zdaj pa res za minuto in pol, gospod Buhajt. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, Spoštovani kolegi, Evropski zeleni dogovor podaja tri obljube. Prvič znižanje emisij, drugič zagotavljanje delovnih mest in tretjič izboljšanje življenjske kakovosti. Znižanje emisij, to je plemenita naloga, ampak eh, ne držimo se. Ne držimo se tistega, kar smo zastavili, pa samo 10 odstotkov emisij prihaja iz Evropske unije. Na kitajskem toplarne izničijo vsa naša prizadevanja? Ali bi z ukrepi zelenega dogovora res lahko pripomogli pri boju proti podnebnim spremembam? To je zapisano v zvezdah. Je pa jasno, da bomo s tem še dodatno obremenili naše državljane, tako za energijo kot za potovanje. V Nemčiji imamo avtomobilsko industrijo. Pri Audiju naj bi. Uh, odpravili 9500 delovnih mest do leta 2025. Tako ali tako smo že pred recesijo. Zelenim dogovorom, gospa predsednica, ki vas ni več v dvorani, na, zdaj še mečete polena pod noge državljanom. Potrebujemo prenovo mentalitete, potrebujemo svobodo na mesto subvencij, potrebujemo jasne okvirne pogoje, predvidljivost in pravno gotovost. To pa pomeni tudi, gospe in gospodje, dejansko spoštovanje tehnološke neutralnosti, ki ste jo že obljubljali pri prevoznih sredstvih komisija, ali boste pustili podjetjem znova dovolj svobode, da se bodo odločala, ali jim boste zdaj metali polena pod noge? Hvala lepa. Gospod Fioki, eh, ena minuta. Spoštovana podpredsednica McGuinness in spoštovana predsednica von der Leyen, ki je ni več, upam, da to ne naznanja prihajajočih časov, da si predsednica misli, da se bo kar izognila temu, da prisluhnila demokratično izvoljenemu parlamentu. Hvala, prijatelji. 110 odstotno podpiram zeleni dogovor, imam pa dve jasni zahtevi za predsednico, ki je ni več. Prvič, prisilite ZDA, Indijo in Kitajsko, da bodo sledile nam. Drugače, drugače bo naš novi zeleni dogovor neuporaben in kontraproduktiven. In potem še drugič, ko pripravljate operativni načrt, kako izvesti dogovor, naj bodo podjetja in delovna mesta najvišja prioriteta. Saj si ne želimo, da se bo vsa industrija preselila v Afriko, Turčijo in ZDA. Hvala lepa. Hvala, gospod Botenga, ena minuta. Hvala. Govorite o ambicijah, vendar pre, pri,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 um, um, pozabljamo na tiste, ki um, bodo tudi trpili zaradi tega. In sicer mi eh, predlagamo naprimer zvišanje davka na CO2. In ta davk na CO2 je bil razlog za proteste eh, rumenih eh, jupičev v Franciji, v Belgiji in drugod. Veliko je danes revnih ljudi v Evropski uniji, gre za energetsko revščino, ne vejo, kako priti čez po, čez zimo. Um, In uh, ti ljudje bodo trpeli zaradi tega um, zelena, zelenega dogovora. Torej, um,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 se prihaja do konkurence med imperialističnimi centri, kot so EU, ZDA, Kitajska in Rusija in energetskimi giganti. Podnebne spremembe se zdaj izkoriščajo kot izgovor za to, da se velikim skupinam namenja veliko denarja, da lahko tekmujejo med seboj. Evropska unija nagrajuje kapitalistične interese, ki onesnažujejo okolje. In des 10 biljonov naj bi potrebovali do leta 2030. Zdaj naj bi imeli še zeleni davek in uporabljamo nevarno doktrino osebne odgovornosti. Skrbi običajnih ljudi nimajo nič opraviti z izvozom onesnaženih materijalov, odpadkov v tretje države, tu gre le za težave z recikliranjem. Kapitalisti iščejo najvišji dobiček in pri tem uničujejo okolje. Če bi centralistično črtovali gospodarstvo brez imperialističnih interesov, le tako lahko zaščitimo okolje in zdravje običajnih državljanov. Za minuto, gospa Montserrat. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropa vodi boj proti podnebnim spremem, zahvaljujoč ELS z Junkerjem in Kanjetejem in dosežki, kot je bil pariški sporazum. Vendar še zdaj ne moremo samo usesti in čakati križem rok. Treba je pritiskati na vse regije sveta, da bodo tako ambiciozni kot mi. Treba je izvoziti naše dobro upravljanje. Se potrebujemo zdrav in čist planet. Evropa zdaj kaže svetu, kaj storiti pri boju proti podnebnim spremembam. In eh, to bo dobro z vodstvom, pod, z vodstvom Ursule von der Leyen in eh, zelenim dogovorom. Ne smemo pa dopustiti skrajni desnici in levici, da nas eh, blatita in ovirata. Podnebne spremembe in boj proti njim pa mora iti z roko v roki z gospodarsko rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti tem, da se opremo na našo proizvodnjo in državljane, na ljudi, podjetja, kmete, ribiče, družine, poslovneže. Vsi ti nosijo oziroma so nosilci prehoda. Njim moramo zagotoviti vsa orodja, gospodarska, socialna in pravna orodja in tudi usposabljanje, da bi s tem poskrbeli, da ne bomo na nikogar pozabili. Še za mlade imam sporočilo, saj so ti prihodnost našega sveta. Vaš najboljši zaveznik je ELS. Vedno smo tu z vami. Delamo za Evropo in planet, saj eh, se je ELS vedno zauzemala za takšne večje prehode. Hvala lepa, ena minuta, gospa Fritson. Gospod podpredsednik Timermans, gospa predsedujoča, pravkar sem se vrnila iz Madrida, kjer se pogajamo o naši prihodnosti. Evropska unija in Evropa bi morala postati prva podnebno neutralna eh, celina, ampak zato potrebujemo politično voljo na lokalni in nacionalni ravni, pa tudi v evropski ravni, tudi tu v Evropskem parlamentu. Socialni demokrati želimo prevzeti vodstvo. Evropa mora zagotoviti prehod okoljski, gospodarski in socialni, ki pa mora biti pravičen, mora biti. Mm, enakomeren. Na švedskem imamo vlado, ki je sprejela podnebno zakonodajo, tudi na finskem se je to zgodilo, pred kratkim tudi na danskem. Eh, zelo ambiciozne podnebne zakonodaje so to in čas je, da to pripravi tudi Evropska unija. Zeleno gospodarstvo, zelena delovna mesta, to bo prineslo zeleno rast. Evropski zeleni dogovor pripravlja prihodnost za naše otroke in unuke. Hvala lepa, ena minuta, gospa Čeh. Hvala in hvala za obetavno komunikacijo strani komisije. Zdi se, da bo po toliko prejšnjih generacijah, ki so ignorirale poziv po dejanjem, zdaj imamo komisijo, ki jo skrbi za prihodnost. Komaj čakam, da se bo ta načrt prelil v zakonodajo, kajti pred nami je še zelo dolga pot, da bo ta novi dogovor postal realnost in zgodovinski dosežek. To ne bo preprosto. Komisija je pripravljena, parlament parlament, zagotovo in tudi Evropa, ampak oziram se proti svetu, ste pripravljeni tudi vi. V tem trenutku še vedno tri države članice blokirajo cilje za podnebno neutralnost, tudi moja država Mačarska. Še vedno ne vemo, ali bo večletni finančni okvir pripravljen na vse te izzive. In to je res eh, nekaj, na čemer sem razočarana. Upam, da zeleni dogovor ne bo postal talec pogajan v svetu in da bomo lahko izpolnili obljubo varne in trajnostne prihodnosti za vse. Hvala. Hvala lepa, gospod Gigold, ena minuta. Hvala. Danes sem rad evropejec. Saj je to dober dan, ki poteka usporedno s podnebno konferenco in uh, predstavili ste enako ambiciozne načrte Evropske komisije. Dobro je, ampak eh, ne smemo se postaviti v kot. Pot, treba poskrbeti tudi za gospodarsko rast in inovacije in ne nasprotno. Ne smemo si dopustiti, da nas bodo včerajšnje vprašanja ovirala. Prav tako se postavlja vprašanje, ali je agenda dovolj socialna. Potrebujemo uh, Res je, potrebujemo reformo sistema trgovanja z emisijami. Ampak, če pripravljamo davek, potem je treba zagotoviti, da bodo tega imeli korist državljani, drugače nas državljani ne bodo podprli. Prav tako potrebujemo več socialne razsežnosti v vaših predlogih. Drugače vas eh, podpiramo, na to gledamo konstruktivno, ampak eh, smo na pravi poti. Seveda je treba poskrbeti tudi za tradicionalne politike, ampak zdaj je treba preliti besede v dejanje. Hvala lepa, gospod Živa. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, smo v zelo pomembnem trenutku. Prvič je v naši skupščini tako, da bodo eh, vse odločitve na političnem, na ekonomskem področju eh, ocenjene na osnovi razvoja celotnega planeta. Gre za um, tla, za eh, zrak in tako naprej, za prostotrgovinske sporazume. Vse to so seveda tudi večji problemi. Ampak, če se uniči uh, uh, biotska raznovrstnost, potem je to to seveda um, oziroma če, nevarnost obstaja, da se uniči celotno človeštvo, kar je seveda v naših očih še večja nevarnost kot to, da se uniči biotska raznovrstnost. In moramo seveda vedeti, da gre tudi za identiteto, za enotnost narodov in eh, tako bomo kos eh, okoljskim izzivom. In eh, tu gre predvsem tudi za družino. In, um, Um, in eh, mi bomo v stanju odgovoriti, če bomo eh, poskrbeli tudi za naslednje generacije. In gre seveda za več točk. Um, treba je vprašati, ali um, ne bodo trpili MSP zaradi predvidenih predpisov in sicer um, v korist multinacionalk. In moramo biti tudi pozorni, da za zelenim dogovorom se ne skriva uniformizacija načina ravnanja, proizvodnih načinov. To bi uničilo naše tradicije, um, naše navade, ki bogatijo našo uh, družbo. In tudi tu je povezano z energetskimi eh, spremembami in potem eh, obravnava jedrske energije. Um, jedrska energija v civilne in vojaške namene je tesno povezana in um, s tem je um, tudi Francija um, pomemben eh, stebr prihodnje obramne politike Evropske unije. Hvala lepa za eno minuto. Gospod Van Feld. Hvala, kolegice in kolegi. Naslid, nadaljni koraki za trajnostno prihodnost so seveda potrebni. Danes ste govorili o konkretnih ukrepih, ki jih potrebujemo, vendar se moramo vprašati, kako to financirati. In te rešitve je treba najti s pomočjo inovacij. Predložili ste indikativ načrt, kar je pozitivno povezati je treba um, pod, eh, podnebje s podjetništvom in razen tega potrebujemo krožno gospodarstvo. Kar pa manjka je osnova, kako to financirati. In ta Osnova za financiranje mora biti zelo jasna. Dokler je nimamo, je tveganje dvojno. Mogoče ne bo možno doseči ciljev, s tem se eh, povečuje tveganje, po drugi strani pa lahko na tej poti zgubimo zaupanje prebivalstva. Deset odstotkov emisij, niti deset odstotkov um, je iz EU, na to pozabljamo. Želimo postati geopolitična komisija ali to upoštevate tudi v teh nalogah. Gospod eh, Gjongoši za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Um, veliki izzivi podnebne spremembe so pomembna vloga nove komisije in to je eh, zgodovinski korak in zato sem tudi vesel, da lahko sodelujem v tej razpravi o zelenem dogovoru. Ni nobenega dvoma o tem, da mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo na svetovni ravni in določiti ambiciozne cilje, ki pa morajo biti realistični, merljivi, in tudi izvedljivi. In sicer ne do 2050, temveč veliko prej, eh, do konca te, mandata tega komisije, te komisije, to bi bilo optimalno. Zato potrebujemo tudi umisne cilje, tako da bomo vedeli, za katere cilje, ki si jih je komisija zastavila, je tudi odgovorna. In, um, zgubili smo več kot desetletje, ko so globalni finančni trgi. Ehm, ko je bilo veliko likvidnosti na trgu in moramo določiti operativne cilje in tudi operativne programe, ehm, ki nam bodo omogočali potem eh, tudi ustrezne naložbe, ki bodo pomagali, eh, da bo prihodnost Evrope uspešna. Gospod Lins, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, ponosni smo lahko. Danes imamo pred sabo ambiciozen načrt za podnebno neutralno Evropo do 2050. Ob vseh ambicijah pa ne smemo spremeniti ciljev um, abruptno, kajti vsi sektori potrebujo varnost pri načrtovanju in to je pomembno tudi zato, da postanemo vodilni po svetu. Pri zmanjšanju emisije je pomembno, da ne gre gre samo za eh, izkoriščanje potencijala varčevanja, temveč tudi shranjanja. Torej, gre za pobudo za pogostovanje in tudi za aktivno gozdarsko politiko v novi gozdarski strategiji. Kmetijstvo ni del problema, temveč bistven del rešitve. Pozitivno je tudi tudi strategija od vil do vilic, vendar potrebujemo jasno oceno učinkov eh, posledic, eh, ko gre naprimer za uporabo um, torej, um, herbicidov in pesticidov, da ne bomo sprejeli napačnih odločitev. Gospa Bonafi. Um, hvala, gospa predsedujoča, gospod pred, podpredsednik Timmermans. Um, S evropski socialisti in demokrati smo se danes nekateri vrnili iz Madrida, kjer poteka COP 25 podnebna konferenca. Evropa um, mora gledati v prihodnost in tu ne gre samo za mlade generacije, ki demonstrirajo po ulicah po vsej Evropi in po vsem svetu, ki si želijo večjo pozornost za naš planet, temveč tudi ekonomski svet v tem vidi vzvod za industrijski razvoj in zato moramo preiti na dejanja. Ampak um, in poznamo tudi odločenost podpredsednika Timmermansa. Um, ukvarjal se je že s kružnim gospodarstvom, z onesnaženjem s plastiko in zato smo tudi um, optimistični. Želim podčrtati dve stvari. Viri. Če želimo industrije, ki manj osnažujejo um, promet, eh, potem. Uh, Potrebujemo mnoge naložbe, ne zadostuje samo sončna energija ali boj proti plastiki. Um, gos, zelo žal mi je, moramo se držati časa. Za eno minuto dobi besedo sedaj gospod Federle. Hvala, gospa predsedujoča. Ta zeleni dogovor je lahko začetek eh, popolnoma novega gospodarstva v Evropi. Če bomo pravilno s tem ravnali in če bomo pri tem sodelovali, bomo ustvarili nova delovna mesta, novo industrijo, novo tehnologijo in nova podjetja za novo zeleno obdobje, kjer se bomo eh, ločili od eh, fosilnih goriv v obnovljive vire energije. Ampak to, kar manjka, je bioekonomija eh, v tem načrtu. To je velika priložnost, da se ločimo od kemikalij, od eh, materijala na osnovi fosilnih goriv na zelene materijale. In to bi lahko ustvarilo delovna mesta povsod po Evropi. In to nam lahko tudi pomaga um, doseči novo rast v evropski ekonomiji. Nekateri pravijo, da moramo upočasniti gospodarstvo gospodarstvo, ampak ta predlog bi eh, pomenil dodatno rast. Če bomo pravilno s tem ravnali, bomo vodilni po svetu in dokazali, dokazali da je možno sodobno eh, gospodarstvo, ki temelji eh, na zeleni tehnologiji in ob spoštovanju narave. Gospa Philips, za eno minuto po vsem svetu. Um, se jih na milijone mobilizira za zaščito planeta in pri tem so vodilni mladi. Evropska komisija eh, se je sedaj odzvala tudi na naše predloge in njihov zeleni dogovor mora biti v skladu z našimi željami, kajti ta zeleni dogovor ni nič novega, ampak ni prepozno. Komisar Timmermans, vi imate priložnost, da. Um, se soočite s tremi krizami, eh, kriza neenakosti, demokratična kriza in podnebna kriza. Pristnov dogovor se povezuje s državljani in želi vključiti vse na tej eh, zanimivi poti, eh, kjer, kjer bodo ustvarjena nova delovna mesta, se bo izboljšala življenjska kakovost. Samo deset let imamo na razpolago, da odpravimo najslabše posledice. In ta zeleni dogovor mora. Um, uresničiti pozitivne cilje za evropejce in evropejke, gospod Roland. Evropska podnebna politika je spodletela. V ZDA so cene e, energije veliko niže kot pri nas in e, ZDA se tudi e, razvijajo in v direktivi o obnovljivih virih energije dajemo popačne, napačne pobude, predvsem kar zadeva veterno energijo in tako naprej. Um, gre predvsem za um, subvencije, ki jih omogočamo in tako se je razvila tudi cela skupina lobistov um, in to je pravzaprav hipo hipokrizija. Um, um, naprimer um, uvažamo um, les iz zelo oddaljnih uh, eh, delov sveta in zato um, dobivamo tudi subvencije in to je pravzaprav popolnoma napačna usmeritev in nov uh, zeleni dogovor bo vodil do deindustrializacije, do eh, po, um, uničanja okolja, ampak pravzaprav je prihodnost uh, celine v vaših rokah, gospod Tobi, za eno minuto hvala lepa, gospa predsedujoča. Švedske, ki z mirni politiki pozdravljajo zeleni dogovor, pomembno je, da Evropa zviša ambicije, ko gre za podnebje. Vendar seveda bo vse odvisno tudi od tega, e, kako bomo ukrepali. Ali bomo res vzeli resno opuščanje nečistih fosilnih energij, e, če bomo to, če um, želimo to izvesti, potrebujemo veliko več obnovljivih virov energiji, vendar potrebujemo tudi elektrarne brez e, emisij CO2. -ja. In komisija mora to razumeti in sicer, da je to centralni element. Če želimo dejansko doseči visoke cilje, če želi biti Evropa zgled drugim, mora podnebna podnebno politiko povezati z rastjo in blagostanjem. Tako bomo oblikovali politiko, ki jo bodo podprli evropejci in to je lahko potem tudi res zgled za druge po svetu. Hvala, gospod Fernandez, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod podpredsednik. Eh, želim se sedaj zahvaliti za delo opravljeno v zadnjem tednu, ampak želim vam čestitati k temu. Želim izpostaviti predvsem eno vprašanje. Res je, da finančni načrt za novo finančno agendo še ni povsem jasen. Ne vem, ali ste pravilno ocenili potrebe. Vendar želim um, opozoriti tudi še na nekaj drugega, kar je, je negotovo in sicer davek um, za čezmejni obost si odvaja. Trenutno prihaja do selitve si odvaja. Podjetja um, se selijo v druge regije sveta in tam povzročajo veliko onesnaženje in s tem ogrožajo to, kar želimo doseči v Evropi v naslednjih desetletjih za podnebje. V sporočilu pravite, da vidite, da bi do te nevarnosti lahko prišlo. Ta ukrep, ki ga omenjate, potrebujemo še sedaj, ta davek na CO2 čezmejno. Gospa Mila, e, gospod komisar, dve točki se mi zdita pomembni. Veseli me, da eh, napovedujete novo gospodarsko strategijo. Po drugi strani pa me malo boli želudec, da ta temelji samo na pogozdovanju in ponovnem pogozdovanju. Ti eh, pojmi so nedefinirani, nepojasneni, o tem je treba raz, eh, razpravljati. Nova gospodarska strategija mora postaviti v, v središče multifunkcionalno vlogo gozdov potem od, vili do, od vil do vilic. Pričakovala sem si trajnostno strategijo za živila, ampak sedaj vidim samo dodatne eh, predpise za kmete. Um, Um, torej, ta strategija je omejena samo na kmetije um, in razen tega tudi ne vem, ali so v praksi izvedljivi uh, vedljive zahteve. Ostala dobavna veriga je izuzeta, kajti trajnost živil ni samo vprašanje um, kmetijske proizvodnje, temveč tudi predelave in tega, kar se dogaja v nadaljni dobavni verigi. Torej, ta pot eh, še ni popolna in to, ta del morate še dopolniti v svojem načrtu gospod Kaf, predsednica van der Leyen, gospod podpredsednik Hans Timmermans, danes je bil pomemben korak pri predstavitvi zelenega dogovora. Veselimo se tega dogovora, čakali smo na to. Podnebne, podnebni ukrepi stanejo preveč, nekateri pravijo, da gre to zelo počasi. Vi morate stati nad tem in morate se truditi za rezultate. Um, um, in, um, zdrav planet pravzaprav nima cena. Nima cene. 140 tisoč otrok um, um, živijo v slabih razmerah in potrebujemo um, nov um, dogovor, kjer se bomo borili proti revščini, kjer bomo prelomili ta krok revščine. Potem slab zrak ubije pol milijona ljudi. Želimo um, opustiti fosilna goriva. Želimo um, poudarjati obnovljive vire energije. Potem treba je vključiti tudi letalstvo. Um, Um, um, torej vlaki, avtobusi eh, plačujejo nepravične davke, medtem ko je letalstvo izuzito iz tega in to ni pravično, gospod Donato je na vrsti naslednja. Torej, nekako na uh, nujno ste nas pozvali, da pridemo na to plenarno zasedanje. Ampak uh, če je ta način, kako se ravna z edino izvoljeno inštitucijo v Evrop Evropski uniji, nas to zelo skrbi. Vaša komisija se mora pomagati tistim, ki želijo živeti v okolju, ki je zdravo. Ampak vaša, vaš načrt me pri tem ne pomirja, kajti revolucija se mora začeti v nas um, um, ne more biti rasti za vsako ceno in ne moremo govoriti samo o makroekonomiji in ne upoštevati zelenih uh, ciljev. Um, um, tudi plin, zemeljski plin onesnažuje, uh, pa tudi uh, proizvodna jekla v Evropi. Uh, torej, sklad za pravični prehod ne sme biti nek vrste figov list. Potrebujemo vizijo. Uh, bila je prekinjena govornica, gospod Buzek, za, minuto, za eno minuto. Gospod eh, podpredsednik Timmermans, vse države članice so podpisale pariški sporazum. Torej, Zeleni dogovor je nekaj, kar je nasplošno podprto in vsi podnebni cilji z njim. Ampak ne gre samo za podnebje. Podnebje gre tudi za čisti zrak, za čista morja, oceane. Zeleni dogovor naj eh, pokaže, da eh, nam bo to uspelo tudi z ustvarjanjem novih delovnih mest. Ampak, da bi to dosegli, eh, moramo eh, vedeti, kje je zdrava mira. Najprej moramo pomisliti na program do konca leta 2030. Potem potrebujemo tudi, moramo izvesti analizo posledic izvajanja tega, izvajanja tega programa in ne smemo pozabiti na razlike med regijami v Evropski uniji. In zato potrebujemo poseben program in sicer sklad za pravičen prehod. Hvala, gospod Buzek, gospa Rodriguez, gospod Rodriguez. Ne, se opravičujem za eno minuto, najprej gospod Nika in potem naslednja je gospa Rodriguez Ramos. Uh, Hvala lepa, gospod podpredsednik Timmermans. Ehm, čestitke k temu današnjemu predlogu. To je zelo celovit, eh, svežen, ki zbuja velika upanja za prihodnost Evropske unije in državljanov. Ugotovili ste nekaj, kar je pomembno. Vsi državljani, vse države članice in regije eh, potrebujejo podporo. Nikogar ne smemo pustiti ob strani. In zato Eh, govorim o Romuniji, stroški za doseganje ciljev do leta 2030 znašajo 4 odstotke BDP-ja, 80 milijard evrov moramo porabiti za to do 2040, da bi dosegli te cilje oziroma 8 milijard na leto, to je seveda visok znesek. E, moramo skrbeti za premogovniške regije, e, veliko družin e, se to tiče in to so visoki stroški. Obenem pa je treba zagotoviti zanesljivo skrbo z energijo. Pri tem štejem na vašo pomoč in podporo, tako da bomo skupno lahko dosegli cilje do leta 2040 in sedaj za eno minuto gospa Rodriguez Ramos. Presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prva, prvič eh, je eh, komisija predstavila ta zeleni dogovor in tudi, to tudi kaže na politično odločenost in ki zamisli zastaviti prioritete. To so zelo ambiciozni ukrepi. Hvala za to prvi zakon o podnebju, potem povečanje ambicij za doseganje podnebne neutralnosti do 2050, krepitev konkurenčnosti evropske industrije, ki ne onesnažuje eh, zaščita biotske raznovrstnosti in tudi podpora kmetom v skupni kmetijski politiki. To je seveda jasen izziv in ta zelen svežen je nova strategija za gospodarsko rast v Evropi in mi bi morali biti pionirji, kar zadeva in innovacije, znanje, zeleno tehnologijo. Obenem pa bomo s tem ustvarili nova delovna mesta in nove priložnosti za podjetja. To mora biti sprememba, ki bo eh, družbeno pravična in vključujoča in pri tem lahko računate na našo podporo. Hvala, gospod Del Castillo, za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod podpredsednik Timmermans. Eh, hvala lepa brez dvem, dvoma ne moremo več čakati pri preprečevanju segrevanja zemlje, vendar ne smemo se slepiti. Mi potrebujemo evropsko industrijsko strategijo, zato da bodo lahko nastale nove tehnologije in da bomo odločno zmanjševali emisije. In hkrati pa moramo krepiti tudi našo konkurenčnost in zato potrebujemo tehnološke inovacije. Zato, da bomo lahko odločno ravnali kot pri postavljanju emisijskih ciljev. Potrebujemo konkretne ukrepe, prave spodbude za spodbujanje novih tehnologij v Madridu se lahko vlade dogovorijo o mnogih stvarih, vendar tu moramo odločati eh, o finančnih sredstvih za naslednji raziskovalni program. Zeleni dogovor je ambiciozen program. Mi vsi verjamemo, da se moramo zoprstaviti podnebnim spremembam, vendar mi moramo ukrepati skupaj in se ne smemo slepiti. Hvala lepa. Sedaj, eh, gospa eh, Del Castillo Vera za Eno minuto. Eh, hvala lepa. Eh, evropski zelene, zelen, zeleni dogovor mora biti zelo ambiciozen. Eh, to mora biti pakt za strategijo na področju gospodarstva, ki bo trajnostna. Vendar Za vse to so potrebna finančna sredstva. Eh, finančne institucije, kot naprimer ECB, eh, e so tudi zelo pomembne institucije v tem kontekstu. Jutri se bo o, v svetu razpravljalo o. Um, konkretnih besedilih. Eh, in eh, vendar pogovori med njimi ne ustrezajo temu, o čemer se govori v javnosti. Mi potrebujemo več finančnih sredstev in vsi morajo podpreti te, to podnebno tranzicijo. Gospod Hujtema, hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz se strinjam, da moramo ukrepati proti podnebnim spremembam. Vse postaja bolj ekstremno in eh, mi stvari ne smemo prepustiti enemu sektorju, eni državi. Mi moramo stvari urejati na evropski ravni in upati, da bo svet delal z nami. treba je torej eh, upoštevati tudi skrbi naših eh, državljanov. Vse skupaj nima smisla, če ljudje ne bodo mogli prečevati svojih računov, če bo gospodarstvo zašlo v recesijo. Torej, jaz se zauzemam za to, da upoštevamo realizem, zdravo pamet in eh, ne zgolj zeleni idealizem. Potrebujemo sistem za uh, trgovanje z emisijami, potrebujemo inovacije, delovna mesta, mi moramo tudi izkoristiti prednosti, ki jih imamo v Evropi. Če verjamemo ali ne, ne smemo izključevati določenih eh, tehnik zaradi nekih sluten, naprimer eh, jedrske eh, energije in podobno. Gospod Bosoji, hvala lepa. Podnebne spremembe so največji izziv po svetu delu spreminjajo naše družbe. Kot eh, predsednik odbora ITRE se zauzemam za ambiciozne eh, okoljske eh, politike v sodelovanju z ustreznimi. Eh, industrijskimi politikami. Mi moramo izboljšati energetsko učinkovitost, eh, pospešiti moramo uporabo okolju prijaznih tehnologij, mi moramo tudi poskrbeti za skupni energetski trg. Potrebujemo tudi podnebne inovacije, digitalizacijo, povečati moramo število delovnih mest, hkrati pa zagotavljati konkurenčno rast. Hvala lepa, gospa Van Bremca, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Znanstveniki so že opravili svoje delo in so opozorili na nujnost. Mladi so to dali na svojo agendo povsem na vrh. Sedaj pa imamo ta evropski zeleni dogovor. Za nas to ni zgolj okoljski program. Eh, to je najpomembnejši evropski projekt, ne za naslednja leta, temveč za naslednja desetletja. In investicijski program krepi tudi ta projekt. Na ta način bo mogoče pomagati podpreti vse evropske državljane. E, eh, naprimer, v vseh mestih imajo pravico do čistega zraka. Pomislimo na 100 tisoč delovnih mest, e, e, ki jih bomo ustvarili s temi spremembami. Tam, kjer bomo pa izgubili delovna mesta, moramo prilagoditi ljudi na nove okoliščine. Eh, naši pristopi se morajo razširiti po celem svetu in potem bo trgovina tudi zelo pomemben eh, vidik v tem novem dogovoru. Hvala lepa, gospod Hlavaček. Hvala lepa. Eh, gospod podpredsednik, vaš nov predlog temelji na finančnih orodjih in prepričam sem, da bodo to vsi občutili vi si tudi želite podporo državljanov. Dobili jo boste le, če boste iskreni. Ne povejte samo, kaj si želite, temveč povejte, kakšne so posledice. To bi rad eh, slišal. Rad bi eh, slišal, da boste poskrbeli eh, za študijo učinkov, tudi socialnih učinkov. Niso vse regije v istem položaju. Mi imamo mnoge regije z jeklarnami, avtomobilsko industrijo, eh, rudniki in morda oni ne bodo zmagali v tem procesu. Pomislite na evropsko kohezijo. Ta je lepa na papirju, sedaj pa se zastavlja vprašanje, kako bomo dosegli cilje in mi moramo biti odprti tudi za jedrsko energijo, ki nima emisij. Hvala lepa. E, kolegi, Eh, da razumete, da pritiskam, eh, vendar mi moramo končati ob eh, deset čez četrto, zaradi tega ne bomo imeli proste razprave. Žal mi je, to ni moja odločitev, za eno minuto gospa Tot. Hvala lepa. Eh, gospa predsednica, gospod podpredsednik, zelo cenim, da ste danes predstavili zeleni dogovor. To je prvi načrt za eh, celo eh, Evropo, ki služi varstvu okolja podnebja. Mi smo podprli tudi razglasitev podnebnih izrednih razmer, da bi dosegli podnebno neutralnost do leta 2050 potrebujemo finančni okvir, ki upošteva interese državljanov in ki ne prenaša dodatnih stroškov na pleča potrošnikov. Ne sme priti do uh, rasti cen energije. Potrebujemo pristop, ki temelji na uh, energetski učinkovitosti in ki spoštuje načelo uh, energetske neutralnosti ne pomaga, da sprejmemo ambiciozen zeleni dogovor, mi moramo upoštevati potrebe držav, potrošnikov in konkurenčnost. Hvala lepa, gospod Castro, za eno minuto. Hvala. Dragi podpredsednik, dragi Franc, smo pred eh, nujnimi razmirami po celem svetu, ki se kaže v um, podnebnih dogodkih, ki smo jim priča. In zato potrebujemo seveda tudi skupen pristop. Eh, ambiciozen svežen, ki ga Evropska unija predstavlja, Evropski uniji in državljanom je prav gotovo odgovoren od, Eh, odziv na to. Če ne bodo eh, sodelovali evropski kmetovalci, eh, ne bo možno izvesti teh podnebnih sprememb. Kmetovalce je treba tudi spodbuditi za skok v kakovosti pri zagotovitvi okoljskih storitev, ki, so, ki koristijo celi družbi, dragi Franc. Reforma skupne kmetijske politike delegira državam članicam izvedbo izvedba strategije, eh, ki je v nasprotju s tem eh, eh, globalnim izzivom. Zato potrebujemo bolj skupno kmetijsko politiko, močnejšo kmetijsko politiko, kajti to je ključ, da se upremo podnebnim. Gospod Kelly, za eno minuto. Uh, tudi jaz se zahvaljujem predsednici komisije, da je prišla po desetih dnevih k nam. Strinjam sem sem, kar je povedala in sodeloval bom z njo pri doseganju teh ciljev. Predsednica von der Leyen je obljubila, da nihče ne bo zaostajal, da na nikogar ne bomo pozabili. To pozdravljamo, zlasti v tistih eh, regijah, eh, kjer so premogovniki, kjer je eh, CO2 intenzivna industrija na Irskem. Želim še nekaj povedati. Moja država je dosti krat hodila za drugimi. Sedaj pa bomo poskrbeli za to, da bomo vodilni na tem področju. Hvala lepa. Sedaj za eno minuto, gospa Hongerius. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, prehod v trajnostno družbo bo uspel, če bodo sodelovali vsi državljani. Danes smo videli, da nekatere vlade nočejo sodelovati, blokirajo zakon o čistih eh, investicijah. To je čudno. Ravno zdaj gre za to, da moramo mobilizirati denar za. Eh, socialno in podnebno vzdržne politike. Nočemo še večjega razkoraka med eh, bogatimi in revnimi. Eh, vesela sem, da se tu omenja tudi podnebna revščina. Mi moramo investirati v nova delovna mesta. Nekateri delajo v umazani industriji, moramo imeti tudi delovna mesta za tiste, ki iščejo delo in to sporočilo mora dejansko voditi v pravi dogovor, da bo Evropa leta 2050 eh, res prva podnebno neutralna celina. Franc, ti si pravi mož na pravem eh, koncu za to, da se lahko boriš v našem imenu. Hvala lepa, gospa Verkunen. Hvala lepa, gospa predsednica. Ta zeleni dogovor je pot v oglično neutralnost v letu 2050. Vesela sem, da se upoštevajo različna področja družba, krožno gospodarstvo, biotska raznovrstnost, trajnostni promet, kemija. Eh, trgovinska politika. Jasno je, da če želimo biti CO2 neutralni, da se mora reformirati naša industrija, obnoviti se mora tudi družba. Mi moramo v Evropi krepiti inovacije za to, da bo to koristilo naši industriji in da bomo v prihodnje bolj konkurenčni. Nekatere stvari si moramo bolj natančno ogledati, naprimer, carine, sistem ETS-a. Mi potrebujemo manj investicij in eh, tudi hkrati tržne ukrepe. Gospa Krel, eh, ja, podnebne spremembe sodijo med največje izzive za Evropo in Evropski eh, zeleni dogovor je lahko odgovor. Evropska kohezijska politika, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših investicijskih instrumentov EU, že sedaj postavlja fokus na podnebnih ukrepah. To naj se okrepi v prihodnje. O tem se pogovarjamo tudi v pogajanjih o bodoči kohezijski politiki. Tudi države članice nas morajo bolj podpreti. Zaenkrat so eh, še eh, zelo zadržane. Eh, potrebujemo solidno financiranje zelenega dogovora. To pomeni, tega se ne da narediti z manj denarja, ravno obratno potrebujemo nov, svež denar, da bodo evropski skladi uspešni pri boju proti podnebnim spremembam in pravični tranziciji. Potrebujemo vse partnerje, ne samo komisijo in parlament, ampak tudi države članice. Hvala lepa, gospod Amaro, za eno minuto. Hvala lepa, uh, gospa predsednica. Ta ambicija ki smo jo danes slišali, potrebuje seveda tudi realizem, to je predsednica že povedala. Potrebujemo tudi finančna sredstva. Ta okoljski pakt mora postati eh, tudi investicijski in finančni eh, eh, pakt. Mi se moramo zavedati, da bomo potrebovali finančne in človeške vere in zaradi tega moramo začeti ukrepati. Pomembno je seveda, da imamo hrano na mizah. To pa gre samo, če bodo kmetje še naprej lahko delali. To so moški in ženske, ki se eh, borijo sopr eh, eh, beg spod deželja. Mi moramo pač še naprej poskrbeti za obdelavo podeželja. Kmetje morajo zagotavljati hrano, hkrati pa ukrepajo proti podnebnim spremembam in oni so velik del rešitve. Onorevole Amaro. Gospod Amaro. Viceprezidente Tito gospod podpredsednik Timmermans. Beseda je vaša. Hvala. Honourable members, Spoštovane poslanke in poslanci, zelo natančno sem spremljal to razpravo in eh, res sem navdušen nad dejstvom, da je ta parlament izrazil tako široko podporo evropskemu dogovoru, zelenemu dogovoru. To je odličen začetek, vendar pred nami je naporna pot eh, in mi bomo potrebovali obe instituciji, ki se morata osredotočiti na vse elemente za to, da bo zeleni dogovor deloval. Danes želim povedati naslednje. Eh, Greti Thunberg eh, želim eh, čestitati osebno, da je bila imenovana za osebo leta Eh, časopisa Time. Eh, mislim, da je to jasen znak. Ta generacija, naši otroci nas vodijo in za starše ni lepšega, kot če vidijo, da so otroci prevzeli vodstvo. Vendar to ni edini razlog. Mi moramo začeti ukrepati zdaj. Zakaj? Ker nas dejstva gledajo v obraz, v oči. In če ste odgovorni člani parlamenta, če imate odgovorno funkcijo v komisiji, če ste državljan, če ste roditelj, potem si ne morete privoščiti, da spregledate dejstva. Poglejmo si Grenlandijo, eh, poglejmo si eh, globalne dogodke, opustošenje, eh, vremenske kapriole, poglejmo, kako ljudje zaradi tega trpijo po Evropi. Glejmo si, kaj se dogaja z biotsko raznovrstvo skromnostjo v tem trenutku ne moremo si več privoščiti tega luksuza, da bi to spregledali. Mi smo sredi četrte industrijske revolucije. To bo spremenilo našo ekonomijo, našo industrijo, če nam je to všeč ali ne, če bomo ukrepali ali ne. In mi kot evropejci se danes soočamo z naslednjim vprašanjem. Ali bomo poskušali biti. Uh, ali bomo mi obvladovali to spremembo paradigme, ali jo bomo samo dopustili, ali bodo pa drugi to obvladovali in mi bomo sledili temu, kar odločajo drugi. To je temeljno vprašanje. In zeleni dogovor ni nek fiksen načrt, to je neka začrtana pot, kjer eh, podajamo roke vam, vsem. Eh, industriji, državljanom, nevladnim organizacijam, mestom, regijam, eh, vsem. Eh, naj eh, sodelujejo o, v pogovorjih o reorganizaciji naše družbe na pravičen način. To moramo storiti zaradi tega, ker ima mati zemlja našega vedenja za dost milijone let je eh, Zemlja živela brez človeka, še mnoge milijone bo obstajala brez eh, ljudi. Bolje je, da poskrbimo za sožitje v ravnovesju z njo, zato da bomo tudi mi lahko še obstali tu na Zemlji mnoga tisočletja to je naša odgovornost do otrok. Rečeno je bilo, to je drago, vendar kakšni so streš, stroški neukrepanja? To vidimo vsak dan. Rekli ste, da moramo sprejeti prave ukrepe. Da, zaradi tega bo bomo eh, vsak predlog ocenili eh, glede učinkov. Ocena učinkov bo pomemben element, vendar vse to bomo delali hitro in celovito. Naprimer, zato da natančno določimo, eh, kakšno naj bi bilo zmanjšanje do leta 2030 minus 50 do minus 55. Mi moramo biti pripravljeni, mi moramo imeti eh, oceno učinkov že v začetku naslednjega poletja, zato da bo Evropska unija pripravljena na COP26 v Glasgowu, eh, zato da bomo mi prevzeli vodilno vlog. Eh, torej prinesel sem eh, tudi sporočilo iz Madrida, kamor se bom jutri vrnil. Mi potrebujemo evropsko vodstvo. Nekateri so negotovi in ne vedo, kaj naj storijo. Vendar, če Evropa vodi, bomo morda šli v isto smer. Imel sem eh, sestanke z mnogimi ministri. Eh, neutralnost do leta 2050. Ja, so za to. Kitajci eh, tudi sprašujejo, ali bomo imeli skupne ocene učinkov. Da, na koncu je pomembno, da parlament stvari vzame v roke, da prevzame vodilno vlogo skupaj s komisijo, da prepričamo države članice v svetu, da storijo pravo stvar. In če bomo začeli s tem, da v zakonu zapišemo, da bo leta 2050 Evropa podnebno neutralna, lahko pač. Eh, naredimo načrt, da pridemo do tega cilja. In potem bomo razpravljali seveda o ukrepih, eh, eh, ki jih moramo sprejeti. Obdavčitev, emisije, eh, krožno gospodarstvo, eh, delovna mesta v tem novem gospodarstvu. In potem pa še nekaj, kar je zelo pomembno. Največje tveganje, ki ga vidim tukaj, je, da tisti, ki so najbolj ranljivi pri podnebnih spremembah, da vidijo sebe kot najbolj ranljive pri spremembah, eh, ki jih privede eh, zeleni dogovor. Vendar oni bi bili, bili prve žrtve, eh, če ne naredimo pravih stvari to mora biti socialni zeleni dogovor. Če ne bo socialen, potem ga ne bo. E, najbolj občutljive regije. E, naprimer rudarske, potrebujejo solidarnost, sicer tega zelenega dogovora ne bo. Potrebujemo torej solidarnost z ranljivimi posamezniki, ranljivimi regijami, zato da lahko uresničimo zeleni dogovor za vse naše državljane. Eh, gospod Lange je citiral. Citi, uh, eh, govor o Luni. E, in naj to prilagodim. Mi smo se odločili, da naredimo to podnebno neutralnost do leta 2050. Ne, ker je to enostavno, temveč zaradi tega, ker bo ta cilj organiziral našo energijo in sposobnosti. Ta izziv sprejemamo, hočemo sprejeti, nočemo ga odložiti in tu želimo zmagati. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa podpredsedniku Timmermansu, hvala vsem za sodelovanje v razpravi. S tem končujemo to razpravo in um, na prvem plenarnem zasedanju bomo potem razpravljali o rezoluciji in jo sprijeli. S tem pa prekinjamo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Hvala.